Uh, gremo na naslednjo točko na dnevnem redu predstavitev letnega poročila računskega sodišča predstavitev letnega poročila računskega sodišča za leto dva tisoč trinajst lepo pozdravljam predsednika računskega sodišča gospoda da silvo caldeira besedo pa kar ne mudoma predajam gospodu Dasilvi Kalderi. Domnule Calde, ira, aveți cuvântul. Gospod Silva Caldera, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Bom kar takoj začel s svojim govorom. Spoštovana gospa predsedujoča, podpredsednica komisije, gospa Georgijeva. Včas mi je, da lahko predstavim poročilo računskega sodišča za proračunsko leto 2013 na tem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Smo v času pomembnih sprememb v Evropi. Nova Evropska komisija se spoprijema s številnimi pomembnimi izzivi. Eden od teh izzivov je, kako izboljšati upravljanje proračuna Evropske unije. Spoštovane članice in člani, na začetku novega obdobja porabe sredstev poročilo računskega sodišča pravi, da nasplošno gledano upravljanje sredstvi še ni zadovoljivo pomembno je, da na evropski ravni ne samo pravilno porabite denar, temveč tudi, da denar porabite na tak način, da se bodo dosegli rezultati. Vrednost plačil iz proračuna EU za leto 2003 je dosegla 148 milijard evrov. Sodišče ugotavlja, da so bile te transakcije ustrezno utemeljene v letu 2013. To pa pomeni, da smo podali pozitivno revizijsko mnenje o zanesljivosti računovodskih izkazov vse od leta 2007. Kljub visoki stopni plačil pa so finančne obveznosti skočile še za 9 milijard evrov na 322 milijard evrov v letu 2013. Gre za neporavnane finančne obveznosti. To je znak vse večjih pritiskov na denarne tokove v Evropski uniji. Zato je pomembno, da komisija predvidi možno pomankanje sredstev za financiranje programa Evropske unije. Istočasno bi komisija morala zagotoviti dodatna sredstva iz evropskega proračuna, zato da bo proračun odražal dejanske potrebe. Ko gre za instrumente finančnega inženiringa, je bila manj kot polovica 14 milijard evrov v letu 2007 do leta 2013 upravičena. Sredstva se porabljajo, gospod in gospodje, ampak še vedno številna plačila izvajate neskladno s pravili. Tudi stopnja napake je bila veliko nad dveodstotnim pragom pomembnosti. Leta 2013 je sodišče ocenilo, da je skupna stopnja napake 4,7 odstotka v primerjavi z letom 2012, ko je bila stopnja 4,8 odstotka. Edina izjema je bilo 10,6 milijarde evrov, ki jih je Evropska unija porabila za svojo upravo. Sodišče ocenjuje, da je stopnja napake višja tam, kjer si komisija odgovornost za upravljanje deli z državami članicami, veliko višja kot na tistih področjih, za katere je komisija pristojna sama. Popravni ukrepi komisije nacionalnih organov sicer pomagajo ohranjati nižjo skupno stopnjo napake, ampak veliko več bi lahko do sedaj storili za to, da bi napake preprečili. Naprimer, ko gre za razvoj podeželja, tu bi bilo stopnjo napake moč zmanjšati z 6,7 na 2 odstotka, če bi nacionalni organi porabili vse informacije, ki so jih imeli na voljo, preden so v komisiji predložili zahtevke za povračilo. Glavni vir napak, na katerega bi morali biti nacionalni organi pozorni, so neupravičeni zahtevki, resne kršitve pravil javnega naročanja in nepravilne prijave kmetijskih površin. Sodišče meni, da bi komisija in organi držav članic morali posvetiti več pozornosti preprečevanju tovrstnih napak šele zatem bi se morali osredotočiti na odkrivanje in popravljanje napak. Predvsem je problem v tem, da te napake ogrožajo učinkovitost in uspešnost porabe Evropske unije. Gospe in gospodje, v programskem obdobju 2007-2013 so se upravljavci sredstev Evropske unije osredotočili predvsem na porabo razpoložljivih sredstev, potem so se ukvarjali skladnostjo pravil, šele Zatem so se osredotočili na doseganje rezultatov. Te stvari se morajo spremeniti. Letno poročilo ponuja številne primere, ki izhajajo iz 19 posebnih poročil, ki smo izprejeli leta 2013 in tudi, tudi piše, kako bi se večja sredotočenost na rezultate lahko odrazila v boljši smotrnosti poslovanja. Zato sodišče odobrava pobude komisije za premik od kulture porabe k kulturi smotrnosti. Za kulturo smotrnosti po našem mnenju potrebujemo kot prvo resnično zavezanost na ravni Evropske unije in na nacionalni ravni, zato da bi dosegli najboljše možne rezultate z omejenimi finančnimi viri. Drugič, Pomembno je, da postavimo ustrezne cilje za rezultate, ki naj bi jih dosegli. Potrebujemo tudi zanesljivo informacijo o napredku pri njihovem doseganju. Tretjič, zelo pomembno je, da zagotovimo prave pobude za nagrajevanje velike smotrnosti in sankcioniranje mehne smotrnosti. Mislim, da če se denar ne bo porabljen na uspešen način, tvegamo, da bomo ta denar izgubili hkrati pa morajo biti skupni doseženi rezultati na evropski ravni opaznejši. S tem v zvezi bi sodišče komisiji priporočilo naj v svoje letno finančno poročilo vključi več elementov v zvezi z evropsko dodano vrednostjo, ume, omeni naj tudi napredek pri doseganju strateških ciljev strategije Evropa 2020. Gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, izboljšanje finančnega poslobode na Evropske unije ne pomeni, da je treba izbirati med porabo denarja, upoštevanjem pravil in doseganjem rezultatov. Gre za to, da bi morali poskrbeti za vse troje hkrati. Evropski proračun bi bilo lažje upravljati, če bi bila pravila bolj jasna, če bi bili cilji, bolj jasni in če bi bile tudi ureditve za porabo sredstvo enostavnejše. To so ključna spoznanja iz proračunskega obdobja 2007-2013. Upam, da letno poročilo sodišča kaže na to, da je naša institucija trdno odločena, da bo evropskim institucijam in državam članicam pomagala pri doseganju rezultatov, kot jih državljani upravičeno pričakujejo. Silva Caldera. Hvala lepa, gospod Desilva Caldera. Naslednja pa je komisarka Georgijeva. Much, Hvala lepa, predsedojoča. Predsednik Kaldera, gospa poročevalka, rada bi začela s tem, da na plenarnem zasedanju izpostavim to, kako cenimo to obsežno poročilo sodišča in konstruktivna priporočila sodišče je za leto 2013 ugotovilo verjetno napako 4,7 odstotka. To je še vedno precej odmaknjeno od dveh odstotkov, kar predstavlja prak pomembnosti, kar se tiče napak. Je pa to precej niže kot lani ko smo imeli 4,8 odstotkov. To, kar vidimo, je, da se je trend povečevanja stopnje ustavil. In to v letu 148 milijard evrov sredstev namenjenih izvajanju programov strani komisije, torej v rekordnem letu. Vidimo torej rezultate prizadevanj kolegov v komisiji v zadnjih letih. Izkoristili pa smo seveda tudi priporočila sodišča. Kaj pa je najpomembnejše sporočilo? To je, da moramo ustrajati. Nadaljevati moramo s tem delom. Drugič. To laži nas dejstvo, da lahko zagotovimo našim državljanom in našemu osebju, da kakšnih pomembnejših napak ni. To je sedmo leto zapored in to mislim, da je zelo pozitiven rezultat upravljenega dela. In potem napaka upravljanja sredstev pri komisiji je pod dvema odstotkoma in tudi vsi prihodki so dobili pozitivno mnenje. Gotovo pa je potrebno upoštevati deljeno odgovornost. Tukaj še prav posebno poročilo omenja kohezijo in kmetijsko politiko. Tako kot v preteklosti nas poročilo opominja, da je določen element, ki vpliva na jasen način na napake. To so zelo zapletena pravila v javnem naročanju, pri državnih pomočeh, pri razpoložljivosti. To so področja, ki se jih moramo takoj lotiti. Prav tako moramo pospešiti prizadevanja skupaj z državami članicami. Tako bi lahko dosegli največ, če želimo v prihodnih letih doseči še boljše rezultate. Prav tako želimo spomniti spoštovane poslanke in poslance, da imamo še vedno prav specifične težave, to je večletna narava naših programov, poročila sodišča pa so letnega značaja. Veliko krat se soočamo z razmerami, ko pride do popravkov v naslednjih letih, vendar pa tega potem v letu, o katerem se poroča, ne zajamemo. Kar se tiče letne stopne napake in poprečne stopne napake, tukaj smo imeli poprečno 2,2 odstotno napako pri plačilih, tako da je bila ta znižana. Ne želim pa seveda preveč braniti tega kje smo, kaj je potrebno še postoriti. Potrebno je pogledati naprej. Naj podam dve pomembni točki, ki sta pomembni za to. V obdobju 2014-2020 smo uvedli nova pravila, ki temeljijo na treh načeljih. Poenostavitev, poenostavljeni postopki za zniževanje administrativnega bremena in za zmanjševanje tvegan napak, kot pravi poročilo. Odgovornost, da bi okrepili odgovornost nacionalnih organov, želimo pa spodbujati tudi politično odgovornost na najvišji nacionalni ravni. Potem pa imamo tudi spodbude. Neto finančni popravki so prava spodbuda za ustrezne nadzorne sisteme in to bomo v naslednjem programskem obdobju zagotovili. In potem druga pomembna točka, sprejeti moramo priporočila sodišča in se osredotočati na uspešnost. Gojiti moramo pravo kulturo uspešnosti. To bo v središču moje pozornosti in v središču mojih ukrepov. S kolegi pri komisiji in državami članicami ter finančnimi akteri bom zelo tesno sodelovala v tej smeri. Prav tako želim parlamentu zagotoviti, da priporočilo, ki ste ga podali, da naj vzpostavimo medinstitucionalno delovno skupino uspešnosti, jemljemo zelo resno. V naslednjih tednih bomo začeli ustanavljati to skupino. Časa za izgubljati ni, državljani od nas pričakujejo to, da bomo dobro skrbeli za njihov denar in da bomo služili njihovim interesom. Z moje strani, predsednik Kaldeira, dobite trdno zavezo za partnerstvo s sodiščem. Dva stebra sta pomembna uspešnost in izpolnevanje pogojev, da bi dosegli rezultate. Hvala lepa. E, e, Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa začenjamo z razpravo. Najprej besedo dobi gospa Greste za minuto in pol. Hvala lepa, predsedujoča, predsednik računskega sodišča, komisarka, kolegice in kolegi. Najbolj znemeljiva ugotovitev v tem debelem poročilu je, da rezultati, ki kažejo, kaj dosegamo s sredstvi, da so ti šele na tretjem mestu, da je zapravljanje namenjene denarja najpomembnejše vprašanje. Gospa komisarka, če se boste tega resnično lotili, boste moja junakinja. Vendar pa bojim se, da bo šlo tako kot do sedaj tudi naprej. Desetkrat sem zaslišala to in potem se nič ne spremeni, da bo naslednji večletni finančni okvir boljši. Zakaj nimamo boljših rezultatov? Razpomnim se enost med mladimi, kaj smo dosegli v boju proti njim integracija Romov, kaj smo dosegli? Namesto tega pa, ker ne govorimo o uspešnosti, govorimo o stopnjah napak. To je pa tudi pomembno, ker to kaže na to, kako prava deluje. Tukaj imam veliko vprašanj, zakaj se stopnja napak tako znatno razlikuje pri strukturnih skladih od eh, GD komisije. Tukaj je razlika 2,8 proti 6,9. In tudi pri kmetijstvu so razlike znatne. Ali je to zaradi tega, ker GD želi zaščititi nekatere podatke pred sodiščem. In potem še eno vprašanje, finančni instrumenti. Zakaj samo 57 odstotkov sredstev doseže končne uporabnike? In potem še boj proti prevaram. Obžalovanje vredno je, da kar se tiče boja, vidijo pri uradu največjo pomembnost svojega dela pri nadzoru, ne pa pri uspešnosti. In potem še delovanje organov v nacionalnih državah, članicah. Veliko krat vidimo, da je potrebno storiti veliko popravkov. To zahteva komisija in zato se postavlja vprašanje, ali ne bi za napačno poročanje lahko kaznovali države članice tako, kot to počnemo že na nekaterih drugih področjih, naprimer na evromočo. Hvala lepa, gospa Gresle, gospa Jala Sender, za dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča, lepo pozdravljeni, gospa Georgijeva, dobrodošli v parlamentu. Hvala lepa tudi gospodu Kalderi za delo, ki ga je upravilo računsko sodišče. Hvala za ta nova poročila in predloge. Začela je delovati nova komisija, vzpostavljen je tudi nov parlament. Smo pred novim finančnim in proračunskim obdobjem. Še vedno se soočamo s to krizo, ki je kot neke vrste biblična kuga. Še vedno imamo gromozanske težave s plačili. Imamo obljubo strani Junkerja, da bo o namenju 300 milijard evrov za financiranje programov, ampak formula za izračunavanje upravičencev je zelo zapletena. Računsko sodišče in gospa Georgijeva boste morali to spremljati. Potem je tu še nadzor nad bančnimi instrumenti, ki so vedno bolj kompleksni. Mislim, da bomo morali delati skupaj z vsemi gospodarskimi akteri na evropski ravni. Potem so pa tu še lastni veri. Računsko sodišče pravi, da je tu kar nekaj vprašanj v zvezi z verodostojnostjo tega, kako države opredeljujejo svoj BNP. Mislim, da bi morali stvari bolje nadzorovati in mislim, da bomo morali storiti več tudi pri zagotavljanju lastnih virov. Veliko skrbi imamo ne zgolj na ravni izdatkov, temveč tudi na ravni prihodkov. Kakorkoli že, hvala lepa gospodu Kaldejri in računskemu sodišču, zato ker ste izpostavili to, da smo v evropskem proračunu v letu 2013 porabili 290 evrov na državljana na leto. Toliko smo porabili v okviru evropskega proračuna in stopnja napake je bila relativno majhna samo 13,6 evrov na osebo letno je napaka. Morda se zdi to maj, majhna številka, ampak vseeno je to dovolj visoka številka za to, da še naprej delamo na tem področju, da zagotovimo večji nadzor, bolj poglobljen nadzor. Še enkrat najlepša hvala računskemu sodišču, hvala lepa, da delate tako, kot delate v takšnem obsegu in tako poglobljeno. 450 milijonov evrov iz kmetijske politike naj bi se še porabilo. Tudi na področju razvoja podeželja je stopnja napake nizka. 6,7 odstotkov se zmanjšuje, na področju kmetijstva je zgolj 0,2 odstotna stopnja napake, čeprav smo tam porabili 450 milijonov evrov. Bomo pa upoštevali priporočila računskega sodišča v smislu, da je treba zagotoviti boljše doseganje rezultatov. Stroški bi morali biti vedno bolj omejeni, sankcije strožje, predvsem zato, da bi spodbudili državljane in uprave, da delujejo bolje. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Črnecki. Minuta in pol. Pani Šovničonca, šanovni panjši. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Rad bi se zahvalil predsedniku Kaldeiri Vesel sem, da ste tukaj. Nisem tako zadovoljen s tem, kar slišim. Vendar pa, gospa Georgijeva, v Newsweeku je ta teden bil objavljen zemljevid, ki je kazal težave posameznih celin. Kar se tiče Evrope, je druga najpomembnejša težava brezposelnost med mladimi veliko sredstva namenjamo temu. Nisem pa prepričan, da ta sredstva porabljamo smiselno. To moram reči. Dobro je, da poročilo govori o tem vprašanju. Upravljanje sredstvi Evropske unije ni ustrezno. To moramo izboljšati. 322 milijard evrov neporavnanih obveznosti je visoka številka. Pričakuje pa se vedno večji dolg Evrope. Nismo dosegli dovolj napredka, kar se tiče popravka pri stopnjah napak pri plačilih. Bilo je nekaj pod 5 odstotki, pa še vedno je nekaj po pet odstotki. Najbolj ranljivo področje je regionalna politika, pa tudi podeželski razvoj. To sta pomembni področji. Revnejše države Evrope največ pridobijo iz tega in so še najbolj ranljive. Hvala lepa, gospod Ali, za dve minuti. Eh, Hvala lepa predsedojoča, podpredsednica komisije, predsednik Kaldera. Najprej bi rad čestital računskemu sodišču za letno poročilo, ki izpostavlja pomembne elemente. Evropski proračun mora imeti bolj odločen sistem za ocenevanje GNP držav članic. Tako bi imeli potem lastne vire, ki temeljijo na GNP in to bi bilo 70 odstotkov proračuna Evropske unije. Zato se mi zdi čudno, da je računsko sodišče našlo toliko razkorakov pri podatkih primerjavi s komisijo, tudi kar se tiče verifikacijskega postopka in celotnega postopka poročanja. Komisija se ne strinja z, večine, z večino dognanj sodišča. Zdi se, da imata obe instituciji popolnoma drugačen pristop, tako makroekonomsko, kot tudi z drugih vidikov. Tukaj imam nekaj pomislekov. Najprej, kar se tiče negativnih rezultatov odbora GNI. In tukaj je govora tudi o tem, ali so statistični podatki, ki prihajajo, zanesljivi. Potem tudi kar nekaj mednarodnih organizacij, ki podajajo makroekonomske informacije za države po svetu, IMF, Svetovna banka in druge, morajo imeti ustrezno raven podatkov za to, da jih raširajo. Kljub temu pa imamo nekaj pozitivnega. Komisija priznava pomen priporočil in se strinja, da jim posledila. Poleg tega se mora izvajanje evropskega proračuna orientirati po rezultatih, ali smo dosegli cilje in tako lahko proračun izboljšamo, samo če se bodo države članice usklajevale z lokalnimi in regionalnimi oblastmi, že na samem začetku priprave postopkov in programov. Prepoznavanje tega na evropski ravni bi lahko tudi bilo veliko pomoč. Hvala lepa, gospod Stas, za minuto. Dank u voorzitter. Uh, eh, Hartelijk leden van de. Hvala Gospod predsedujoča. Dejstva so pred nami. Kolegi so govorili o tem. Težava pa je v tem, da je 80 odstotkov sredstev upravljena skupaj z državami članicami. Tukaj, tem grmu tiči težava. In to je bilo tudi jasno izrečeno pogosto, najpogosteje se dogaja napake v sodelovanju z državami članicami. In to se ne omejuje, naprimer podeželski razvoj, ribištvo 6,7 odstotka. In to bi lahko znižali na 2 odstotka. Promet in energija 6,1 odstotka države članice. Če bi tukaj pazile, bi prišli na 3,9, sociala 3,1, če bi pazili, bi prišli na 1,8. Države članice morajo poskrbeti za to, da bomo imeli akcijski načrt. In potem moramo dobiti tudi nacionalno izjavo finančnih ministrov. In to mora v federalnih državah biti sestavljena izjava. Jasno pa je, da mora finančni minister biti sposoben reči, upravil sem svojem delo, je dovolj, nadzora, posredovali smo, kjer je potrebno, finančni minister je politično odgovoren. Najlepše hvala, naslednji je gospod Vali. Za nami minuto. Hvala, predsedujoča. Rad bi se pomodil nekoliko pri pripombah računskega sodišča glede teh finančnih instrumentov in tako naprej. Kakšna je dodana vrednost Evropske unije v preteklih letih? komisija da splošne smernice, posamezni akteri pa opredelijo projekti, čeprav razumem, sam sem še nov v parlamentu. Kaj je potem z doseganjem rezultatov. Države želijo verjetno porabiti sredstva za to, da jih ne izgubijo, kot drugo spoštovati morajo pravila in kot tretjič, kar pa ni vedno nujno, ocenjujejo doseganje rezultatov. Na milijarde sredstev se porabi, gre za milijarde sredstev, ki prihajajo iz žepov davkoplačevalcev, ki trpijo, ko delajo in potem trpijo še davčne pravičnosti. Evropski parlament ne bi smela biti nekoristna institucija. Mislim, da bi morali poskrbeti za to, da bi države članice same upravljale s tem denarjem. Zato me zanima, kako ste se tu lahko pretvarjali, da nič ne vidite, vsaj v zadnjih letih. Namreč v Evropski uniji je bil prevladojoč interes ta, da so si kolač z denarjem porazdelile posamezne eh, skupine in politične stranke. Najlepša hvala. Gospod Velimski. Hvala lepa. Sprašujem se, zakaj marsikdo ni zardel. Po eni strani imamo Junkerja, ki je ustvaril davčno oazo svoje državi, po drugi strani pa prebivalstvo Evrope mora sofinancirati to, kar predsednik komisije Junker je počel v svoji državi. Po drugi strani pa razpravljamo o sedmih milijardah evrov, ki jih je odkril računsko sodišče. Dobro, da jih je odkril torej 4 odstotke sredstev Evropske unije ni bilo porabljenih na ustrezen način. Kdo bo, kdaj in kje prevzel odgovornost? So to tisti, ki so v baru poslancev? Kdo je pripravljen prevzeti odgovornost? 120 milijonov ljudi, to je skoraj četrtina prebivalstva EU je ogroženih zaradi revščine. In ni možno, da ravnamo s sredstvi davkoplačevalcev na ta način. Ne smemo tako ravnati. Zaključek je, da se moramo vrniti na racionalno raven, kajti samo države same dobro vedo, kako porabiti sredstva in kako jih nadzorovati. Hvala lepa. Merci, Najlepša hvala, kolegi in kolegice. Dober večer. Poskušali bomo spoštovati čas za govor. Gospod Sarvama, za minuto in pol. Hvala lepa, predsedujoča najprej naj se zahvalim Evropskemu računskemu sodišču in se mu zahvalim. Poročilo 2013 je osvetlilo temo in ustvarja več elementov razprav kot takoli prej. 4,7 odstotna napaka je bila in če bi uporabili vse popravke in jih upoštevali, bi prišli na 6,3 odstotka. To je popolnoma nespremljivo. Vendar pa številke niso najpomembnejše. Najpomembnejša je kakovost. Primer zanesljivosti podatkov držav članic, ki jih posreduje v komisiji. V strukturni politiki je stopna napake po komisiji 2,8 odstotka, samo 2,8. Ampak počakajte trenutek. Poglejte bolj podrobno, tako kot je to storilo računsko sodišče, in pridemo na neverjetnih 6,9 odstotkov. Torej, dragocena opaska v tem poročilu je, da so v večini primerov nacionalni organi v državah članicah imeli dovolj podatkov. Predsedoča, to moramo popraviti. Revizija mora voditi do programske ravni. Zato potrebujemo polno preglednost podatkov, ki so na voljo in poenostavitev pravil. S tem se lahko osredotočamo in se moramo osredotočati na to, kar je komisarka Georgijeva dejala, ko je bilo poročilo predstavljeno našemu odboru. Citiram. Zmanjkalo je časa, se upravičujemo, ampak besedo moramo sedaj predati gospodu Boguslavu Libratskemu za dve minuti. Hvala lepa, predsedujoča, predsednik Aldera, poslanke in poslanci. To bo prvi proračun, prva razrešnica ko imamo več kot pol novih kolegov in torej tudi nov parlament. Moram reči, da imamo tudi popolnoma novo komisijo, tako da moramo izkoristiti priložnost, da podamo jasna sporočila. Zaključiti moramo s ciklusom učenja. O tem govorijo nekateri člani računskega sodišča, da bi zagotovili popravo razmer, ki jo potrebujemo. Gre za resno delo in uporabo izvajanje pravil, ne pa za naslove v časopisih. Nikar tako cilj, da ne bi imeli več napak. Sveda je to zelo pomembno, da pa to ni dovolj. Evropska sredstva se lahko porabijo po pravilih, vendar pa mora to biti tudi dobro usmerjeno, imeti jasne cilje. Zagotoviti mora rast za poslovanje, to je danes ključnega pomena. Komisarka Georgijeva in ostanek nove komisije, mora imeti orodja za merjenje socialnega vpliva in drugih rezultatov evropskih programov. Države članice in regionalne oblasti so naši partneri pri tem in morajo zagotoviti, da bo vsak cent evropskih sredstev ciljno usmerjen. Ne pozabimo. Potrebno je uspešno nalagati, imeti uspešne naložbe in uspešno, učinkovito uporabljati sredstva. Kar se tiče medinstitucionalne skupine o uspešnosti, tukaj moramo imeti dejavnike, elemente iz komisije in iz parlamenta, ki bodo pokrili vsa ključna politična področja, področja politik, tako da bomo lahko hitro pripravili lept pri izvajanju novih programov. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Vistisen, za eno minuto. E hvala lepa. Računsko sodišče ne more potrditi računov, ker je preveč pravil, ki presega dva odstotka praga pomembnosti napak. To ni nič novega, zato bom govoril o nečem veliko bolj resnem. Po eni strani nimamo prave evropske dodane vrednosti, zakaj se sredstva namenjajo v EU. To je velikanska težava. Ne čutimo, da se sredstva porabljajo dobro na evropski ravni, bolje bi jih lahko na nacionalni ravni. In druga tema, obljubili smo več sredstev iz EU, kot pa imamo za naslednjih nekaj let v proračunu to je bomba v evropskem proračunu. In če tega ne bomo začeli jemati resno, bomo imeli zelo velike težave v prihodnosti. Upam, da bodo kolegi to resno vzeli. In to je moje sporočilo za danes. Arnott. Hvala, gospod Arnett, za eno minuto. 60 sekund ni dovolj časa, da bi spregovoril o vseh elementih tega poročila. 7 milijard eh, evrov je bilo izgubljenih. Multinacionalke eh, prosijo za subvencije v, skladi, v skladu z MSP-jo, kmetije, ki naj bi bile večje kot so in tako naprej. To vse kaže, da je ta sistem katastrofalen. Vsak neuspeh države članice je tudi neuspeh celotnega sistema. Tudi projekti, ki jih vodi komisija, so težavni. 3,7 odstotka znaša tam stopnja napake. Lani je komisija preprosto ignorirala 21 odstotkov priporočil revizorjev. Le 79 odstotkov so jih izpolnili, deloma ali pa v celoti. Če bi to veljalo za zasebna podjetja, bi se znašla vsa v zaporu. Če bi 19 let zapored dajali takšne računovodske izkaze, bi bilo grozno. Gospod Alijo, za eno minuto. Gospa predsedujoča, kolegi in kolegice, hvala računskemu sodišču za jasno poročilo. Mislim, da upravljanje s temi skladi še vedno ni dovolj učinkovito. Zdi se, da ljudje porabljajo denar zgolj zato, da ga porabijo. Pozabljajo pa na rezultate, na posledice te porabe. Prihaja tudi do kršitve pravil, kot je izpostavilo računsko sodišče, pogosto pride tudi do goljofije na javnem trgu. To je korupcija v primeru nekaterih projektov na evropski ravni. Neplačanih sredstev je 322 milijard in potem se čudimo, zakaj državljani ne verjamejo v ta sistem. Komisija napada suverene države, kljub temu, da sama ne, e, ni sposobna izvajati lastne zakonodaje. Hvala, gospod Dojč, za minuto in pol. Izvolite. Najlepša hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa Gerogijeva, kolegi in kolegice. Najprej bi se rad zahvalil računskemu sodišču za poročilo, o katerem govorimo. Mislim, da se tisti kolegi, ki so spregovorili pred mano, motijo. Mislim, da je to pošteno poročilo, ki eh, izboljšuje delo Evropskega parlamenta. Še ne nekaj bi rad spomnil, kar je podaril gospod Kaldeira. Leta 2013 je proračun Evropske unije predstavljal 148 milijard evrov evrov, porabljenih sredstev 4,7 odstotka teh sredstev ni bilo v skladu z zakonodajo pri porabi. To je približno 7 milijard evrov. To so ključni podatki, ki jih moramo upoštevati. Veliko je težav, ki jih moramo razrešiti. To stopnjo napake moramo zmanjšati. Ampak še eno težavo imamo na tem področju in o tej ne razpravljamo dovolj pogosto. Ta vsota sedmih milijard, ki izhaja iz stopnje napaka, lahko to vsoto lahko primerjamo s 35 milijardami evrov, ki jih komisija ne plača za področje kohezije, ki se redno izvaja. To pomeni, da proračun Evropske unije ni uravnotežen. Najlepša hvala. Gospod Von. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala tudi predsedniku računskega sodišča. Verjetno se vsi kolegi in kolegice v dvorani strinjajo, da je računsko sodišče ponovno dejalo, da so eh, dohodki in obveznosti zakoniti in pravilni. Ampak glede plačil moramo še marsikaj narediti. 4,7 odstotka stopnje napake je previsoka številka. Govorimo o napaki, ne o goljofiji in tudi na to bi rad spomnil. Večina napak se zgodi na ravni držav članic. To kažejo tudi številke. Odstotek napak pri projektih, kjer komisija sodeluje z državami članicami, je Eh, viša kot pri tistih projektih, ki jih nadzoruje zgor komisija. Več moramo narediti torej v državah članica, še posebej v tistih, ki so iz leta v leto problematične. Pozdravljam vsakršno idejo nove komisarke, kako lahko pomagamo državam članicam, da zmanjšajo stopnjo napake. To me zanima. Komentiral bi še učinkovitost. Kolega, nismo eh, pravočasno sprožili časa, tako da ste zda, zdaj že porabili veš, več eh, ve, ves čas, ki ste ga imeli na voljo. Se upravičujem. Hvala. Hvala, gospod predsedevča. Gospod Ashworth, za eno minuto. Gospa predsedujoča, negativna izjava o zakonitosti je zanimiva, ampak revizori in komisarka, pravijo, da je to nov začetek. In to je prav. Dejali so, da se zavezujejo k reševanju teh dolgotrajnih težav. Povdarili ste, da je treba priti do spremembe same kulture. Strinjam se, ampak mislim, da bi morali začeti v tem parlamentu, v tem zboru. Smo neposredno izvoljeni predstavniki ljudstva. Mi smo parlament, ki odloča, o proračunu za eh, porabo davkoplačevalskega denarja. Kljub temu pa nimamo pristojnosti pri nadzoru rezultata, ki izide iz izvajanja proračuna. Nimamo mehanizma, s katerim bi lahko ocenevali, če so bili projekti uspešno in učinkovito izvajani. Le ko bomo dobili te pristojnosti, bomo lahko to kulturo spremenili in tako bomo stopili na pot pozitivne izjave o zakonitosti. Hvala. Hvala lepa. Hvala predsedniku računskega sodišča za predstavitev tega poročila. Iz tega letnega poročila kraj bije v oči stopnja napake. Od leta 2009 dalje stopnja napake raste in je že na ravni 30 milijard evrov. In nedopustno je, da imamo tako visoke stopne napake tudi na administrativnem področju Evropske unije, ko gre za štipendije, pokojnine, razne izdatke. Mislim, da tu ne bi smelo biti nobenih napak. V času hude gospodarske krize, kjer od državljanov zahtevamo strogo vrčevanje, je naša naloga, da skrbno preverimo vsak evro, ki se porabi, vsako javno naročilo, vsako novo gradnjo v Evropski uniji, ko se postavljajo nove stavbe. Gospod Juncker je rekel, da bi morali storiti več, ampak pogledajte, kaj se je zgodilo v Luksemburgu. Morda bi tudi on lahko upošteval priporočila računskega sodišča. Gospod Buonanno za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoča. Na začetku bi rad pozdravil nekje 60 županov iz regije Piemonte. Kolega Čerino jih spremlja. Pomembno je, da so župani danes z nami. Oni so tisti, ki predstavljajo najboljše v Italiji in so tudi najboljši predstavniki italijanskih institucij. Na njih se najprej obrnejo državljani, ko nastane uh, težava. Preden sem bil poslanec v Evropskem parlamentu, sem se v Italiji boril tudi proti mafiji in s Pietrom Grasom, ki je trenutno predsednik senata, takrat pa je bil glavni v boju proti mafiji, rekel, da ne morete gledati na mafijo kot na nekoga, ki deluje tako kot v filmu Botr na Siciliji in tako naprej. Mafija deluje tam, kjer so veliki interese, kjer je denar sedem milijard evrov, toliko menja poročilo računskega sodišča. Ampak mafija je tudi tu, mafija je tudi v Luksemburgu. Mafija sodeluje pri vseh teh nepoštenih schemah v Evropi, kjer je goljofija, je mafija. Tako da, če je Evropa nemogoča in goljofa, je mafija prav tako zraven. Gospa Šmit za minuto in pol časa je namreč iztekel zweitausenddreizehn konfrontiert uns mit einer Fehler. Leto 2013 imamo stopnjo napak 4,7 odstotka. Brez finančnih popravkov bi to bilo celo 6,3 odstotkov. In ker je verjetno napaka, primer uspešnem letu se znižala za 0,1 odstotka, vseeno ugotavljamo, da je 6,3 odstotka v bistvu ne ustrezno porabljenih sredstev zelo veliko. Tukaj gre tudi za razvojni sklad. Tukaj potrebujemo nadzorni sistem, ki bo bolje preverjal postopke. Pomankljivosti, kar se tiče eksante nadzora, so nekaj, kar zbuja zaskrbljenost. Tukaj bi morali to uporabiti, da bi napake preprečili ali jih vse popravili, pa nam ni uspelo. Ni pa potrebno seveda povedati, kakšen finančni položaj. Uh, je trenutno. Tako ne bo šlo naprej, potrebno je nekaj storiti. Kontrolne mehanizme, ki jih imamo, moramo ustrezno uporabiti in okrepiti. To letno poročilo je 20. te vrste in obžalovanja vredno je, ko vidimo, da države članice in komisija po proračunska sredstva po 20 letih nadzora preverbe in podpore računskega sodišča še vedno niso uredile brez znatnih napak. Tukaj moramo postati dejavni, kajti imamo opravka z dokoplačalskim sredstvem in moramo jih uporabljati učinkovito. Konec koncev moramo uspešno upravljati s temi sredstvi. Najlepša hvala, gospod Gajer, za minuto in pol. Hvala lepa, predsedojoča, poslanke in poslanci. Tudi sam se pridružujem zahvali za to poročilo. Videli smo, da je stopnja napak pri izvajanju proračuna tem letu 2013 rahlo upadla, v primerjavi 4,8 odstotka prejšnje leto. Vendar pa, ali je to edina referenca, ki jo moramo upoštevati, mislim, da ne. Mislim, da tisti, ki se spoznamo na podporna sredstva Evropske unije, vedo, da gre za daljše večletno programsko obdobje. Na začetku imamo manj plačil, potem pa jih je vedno več, ker je vedno več projektov odobrenih iz držav članic in je vedno več plačil. Torej, potrebno bo pogledati, ki smo bili pred sedmimi leti, ko smo imeli tudi obdobje 2000-2006. Takrat je bila stopnja napak pri 7,3 odstotka. Torej, z drugimi besedami, stopnja napak je danes na koncu obdobja 2007-2014 2,6 odstotka ali skoraj za tretjino nižja kot pred sedmimi leti. In to se mi zdi politični uspeh kaj lahko poleg tega še storimo, da bi znižali stopno napak? Mislim, da ključ je v državah članicah. Citiram iz poročila računskega sodišča, ker je nekaterim kolegom potrebno citirati originalni dokument pri precej napačnih postopkih so države članice imele dovolj podatkov, da bi lahko te popravke popravile in tako bi lahko to znižali mm, na področju podeželja na 2 odstotka. Najlepša hvala, gospod Sulik, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Evropsko računsko sodišče je ponovno našlo napake v višini milijard, več milijard in to že deseto leto zapored ugotavljamo, da se ničesar ni spremenilo, da še vedno prihaja do napak te napake veljajo za napačno uporabo pravil. Ljudje želijo predvsem porabiti denar, pravite, na drugem mestu je usklajevanje zakonodajo, le na tretjem mestu pa razmišljajo o ciljih, ki jih želijo doseči. In to ni prav, tako davkoplačevalskega denarja ne bi smeli uporabljati. Nismo božički. Mislim, da moramo zmanjšati uh, izdatke. Skupna kmetijska politika je naprimer politika, ki smo jo preprosto dobili v roke iz prejšnjega stoletja. Evropski skladi prinašajo zgolj zlo državam. Najlepša hvala, gospod Zdehovski, za minuto in pol. Najlepša hvala gospa predsedujoča, kolegi in kolegice, gospe in gospodje. Dovolite mi, da komentiram to letno poročilo računskega sodišča. Žalostno je, da moramo o tem govoriti, ampak iz letnega poročila je razvidno, da Evropska komisija trpi za sindromom slabega finančnega upravljanja. To moramo razrešiti v novem obdobju te bolezni se je treba znebiti in pacijenta ozdraviti. Glavna težava je, da prednostne naloge niso javno določene. Ko porabljamo evropske sklade, evropska sredstva, je treba zagotoviti, da se pri tem upoštevajo pravila, ki smo jih določili. In zdi se, da na to pozabljamo projekti, ki se financirajo iz proračuna, ne dosežejo vedno ciljev eh, in ne zagotovijo dodane vrednosti. Na to pozabljamo. Ni pravega internega nadzora. Premaro je doslednosti. To so glavni simptomi neustreznega finančnega upravljanja. Tudi države članice je treba eh, okarati. Nekatere to počnejo namenoma, druge zato, ker ne poskrbijo za ustrezen nadzor. Hvala. Gospa Kiniči za eno minuto. Hvala predsedujoča, hvala lepa gospe komisarki Georgijevi, hvala tudi predsedniku Desilvi Kaldajro za poglobljeno poročilo. V tem poročilu pa sodišče ponovno izpostavlja isto težavo. 4,7 odstotna je bila stopna napake v letu 2013, predvsem v tistih sektorjih, kjer je upravljanje za sredstvi v rokah držav članic. Zato je res nujno potrebno, da se borimo proti tem visokim stopnjam napak. Ne vem, zakaj korektivni ukrepi niso dovolj dobro delovali. Mislim, da bi morali upoštevati tudi priporočila računskega sodišča glede samih mehanizmov za porabljanje sredstev. Potem je pa tu še vprašanje učinkovitosti porabe sredstev, kaj se je dogajalo s samimi plačili. Veliko napak je bilo na tem področju, to pa vpliva tudi na nadaljne načrtovanje sredstev za večletne programe v prihodnem obdobju. Upam, gospa Georgieva, da bo komisija hitro in odločno ukrepala. Upam, da bo to prednostna naloga v vašem mandatu. Hvala. Hvala. Gospe Šulin, ne vidim v dvorani, se motim. Mislim, da je ni. Tako bomo nadaljevali z gospodom Van de Kampom. Minuto in pol imate, gospod. Mikro, Mikrofon, prosim. Ja, tudi jaz. Ok. Dank, uh... Me slišite prav? Hvala. Zahvalil bi se rad predsedniku računskega sodišča ter komisarki za ovodni nagovor. Seveda niste presenečeni, ne boste presenečeni, da se strinjam eh, z gospo Gresle. Ali se je kaj spremenilo, ali se bo kaj spremenilo, to je bistveno vprašanje v zvezi s stopnjo napake. Stopnja napake se je zmanjšala iz 4,8 odstotka na 4,8 sedem odstotka, ampak to ni dovolj za evropskega davkoplačevalca. Sedem milijard evrov smo izgubili. Ne strinjam se s tistimi kolegi in kolegicami, ki pravijo, da je ta denar padel v žepe mafije. Ampak s tem denarjem bi lahko, naprimer, izboljšali eh, zamude pri nemški infrastrukturi. Kaj bomo naredili v prihodnih letih? Še posebej na ravni držav članic države članice imajo precej bolj pomembno vlogo, kot eh, jim jo pripisujejo. Tekom zaslišanja ste že govorili o izboljšanju nacionalnega upravljanja. Države članice imajo največjo odgovornost pri črpanju evropskih sredstev in to je treba izpostaviti. Naj zaključim. Vprašanje posploševanja. Tako za eh, popraševanje, kot tudi pri računih bi lahko bile stvari bolj preproste. Gospod Van de Kamp, imate modri karton, ga spremete. Gospod Gajer, izvolite, 30 sekund imate. Mikrofon, gospod Gajer. Ja Hvala lepa. Imam vas za resnega kolego, zato sem se javil k besedi, kaj ti. Mislim, da ste se zmotili. Dejali ste, da je 7 milijard evrov izginilo. Naj preberem, kaj pravi sodišče. Sodišče pravi, da ta kvota, ki jo je določilo sodišče, ne pomeni, da je, so to sredstva, ki jih sedaj ni več, da je šlo za prevare. To je samo sredstva, ki niso morda bila porabljena ustrezno. Bi torej umaknili to trditev, ki ste jo rekli, da so ta sredstva izginila? Gospod Van de Kam, 30 sekund. Najlepša hvala, kolega, za to vprašanje. Res je, tako razmišljam, teh 7 milijard ni eh, bilo izgubljenih, ampak so bile napačno porabljene. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujoče. Besedo bom takoj predala gospe Anderson. Najlepša hvala. Tudi sama bi se rada zahvalila revizorjem za to eh, poročilo. Hvala za delo, ki ga upravljate. Včasih na vas pozabljamo. Ta dvorana bi morala biti precej bolj polna, kot dejansko je v tem trenutku. Strinjam se s kolegi, da je pristop z vidika učinkovitosti pri nadzoru izjemno pomemben. Ne smemo pa pozabljati na osrednje vprašanje eh, črpanja, absorpcije. V Združenem kraljestvu smo pod povprečjem v Evropski uniji, kar se tiče stopnje absorpcije. To v resnici pomeni, da naprimer denar eh, namenjen pomoči eh, delavcem, ki so izgubili službo ali pa tistim, ki so bili prizadeti v poplavah, pride prepozno oziroma ga sploh ni. In to so pomembna vprašanja. Ne odgovorim še kolegu, ni res, da je evropski denar eh, za manj. Veliko s tem pridobimo in če si pogledate računovodske izkaze, vidite, da smo marsikaj dosegli. Hvala gospod Marija, sprav tako za eno minuto. Hipokrisija. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V Evropski uniji je veliko dvoličnosti. Komisija in trojka s prstom kažejo na Grčijo in države na jugu. Zahtevajo vrčevanje, zahtevajo kruto gospodarsko prilagajevanje in to v času, ko komisija ne more pomesti pred lastnim pragom, ne more razrešiti vprašanje lastnih zaposlenih, kjer je prav tako veliko uh, neustreznega upravljanja, kot piše v poročilu računskega sodišča. Kdo bo prevzel to odgovornost? Kdo bo prevzel na lastna pleča odgovornost za slabo porabljena sredstva? Še posebej v času, ko imamo na jugu skupnosti milijone eh, brezposelnih korupcija, eh, goljofije v javnem naročanju, slaba poraba sredstev, to ni spremljivo. Tudi komisija je kršila pravila in veliko je bilo napak. Najlepša hvala, gospod Šolte, za eno minuto. Uh, gospa predsedujoča, hvala za uh, besedo. Sve tudi jaz pozdravljam uh, poročilo

hvala sem v odboru regij kjer smo se pogovarjali o nekaterih nepravilnostih ki so nastale pri nekaterih ni nobene korupcije nobene goljofije gre zgolj za napake mislim da bi morali poskrbeti za takšen sistem v katerem bo lažje razumeti eh, pravila ljudje so pogosto zmede, zmedeni. Včasih pride do napake, kljub temu, da ljudi, ljudje niso želeli napačno porabljati teh sredstev. Tudi goljofija je mogoča, to je res, ampak splošno gledano bi morali v teh časih, ko denarja ni veliko, ko vsi poskušamo sredstva uporabiti na najboljši možni način,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 varujemo in uporabljamo njihova sredstva. Kakšno je vaše mnenje, gospa komisarka? Ali lahko državljani verjamejo v kaj takšnega, glede na to, da vašo komisijo vodi oseba, gospod Juncker, ki je sklepala skrite davčne dogovore kot eh, minister za finance v Luksemburgu in to eh, z multinacionalkami, ki so se na ta način izognile praktično vsem davkom. S tem je ukradel ogromne količine denarja iz žepov svojih sodržavljanov in eh, udaril po MSP-jih. Ali lahko državljani zaupajo takšni osebi? Ali pa bi morala takšna oseba odstopiti? Kolegen. Najlepša hvala. Gospod Kaputo. Hvala, predsedujoča. V svojem letnem poročilu za leto 2013 Evropsko računsko sodišče uporablja na to, da se pri proračunu preveč osredotočamo na kvantitativni vidik porabe. Sodišče pravi, da za obdobje 2007-2013 kvantitativnost pomeni veliko več kot učinkovita poraba sredstev. Zato bi morali preveriti tudi učinkovito porabo sredstev odstotna je stopnja napake, kar je absolutno preveč. Komisarka Georgijeva je sicer dala zagotovila, ki so zame dovolj. Je pa res, da ne moremo več izgubljati časa, zato bi morali izboljšati mehanizme za porabo sredstev. Kulturi uspešnosti bi morali dajati prednost. Predvsem pa je treba povečati preglednost, poenostaviti birokratske postopke. To je druga plat medalje. Ne smemo izgubljati časa s programi in projekti. Upam, da bo komisija sprejela priporočila računskega sodišča in uvedla novo obdobje upravljanja z evropskimi sredstvi. Hvala. Ja, in sedaj še gospod Obermajer. Hvala lepa, predsedujoča. Kot vsako leto, pred Božičem imam poročilo računskega sodišča. Hvala lepa za to vsem sodelavcem, ki so priskrbeli veliko dobrega materijala. Vendar pa me je osupno, in to razpravo spremljam že pet let, da so poročila računskega sodišča dosledno ignorirana, pa so predlogi dobri. Naprimer, praktična uporaba, da bi prejeli praktično uporabo sredstev in ne uporabili samo formalnih kriterijev. Ne smemo si lagati, dejansko doseganje ciljev ni prednostna naloga. Podpiramo stvari, ki ne ustrezajo zaščiti okolja, zaščiti živali, potem nas križna izpolnjevanje pogojev, tudi tega ni. Tukaj me Unija spominja na velik naftni tanker, ki se hitro premika, pluje hitro, ne more pa spremeniti smeri. Potem pa na komandnem položaju sedi kapitan, ki tudi ne želi spremeniti smeri. Hvala lepa, dragi kolega. Besedo sedaj dobi komisarka Georgijeva. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Na začetku bi se rada zahvalila za pripombe, ki ste jih podali. Hvala za zelo jasna sporočila tudi strani poročevalca. Hvala tudi vsem tistim, ki ste izrazili svojo pripravljenost na to, da se zagotovi boljše finančno upravljanje, s katerim bomo dosegli dobre rezultate, kar bo v korist državljanov. Troje bi rada izpostavila. Kot prvo, kaj je stopnja napake? Gre za napake. Nekje gre morda za slabo upravljanje sredstvi, nekje je morda stvari slabo zabeležijo. Majhen delež, nič celih dva odstotna, pa je stopnja porabljenih sredstev, kjer gre za ukraden denar. Vseeno je ta stopnja še vedno previsoka. Ne smete pa spregledati tistih iskrenih napak, do katerih pride. Iskrene napake niso isto kot zlonamerno obravljanje sredstva ali goljufije. Zato si moramo biti na jasnem, o čem dejansko govorimo. Če ne vemo, o katerem problemu govorimo, ga bomo težko razrešili. Druga zadeva je naslednja. Kaj pravzaprav počnemo s tem v zvezi? Pri tem velikem delu napak pak gre dejansko za napake. In v tem kontekstu skupaj z državami članicami neumorno vlagamo v to, da bi usposobili ljudi, ki imajo pravka z evropskimi sredstvi. Zdi se nam, da je to naloga, ki bi morali posvetiti še več pozornosti. Če ljudje razumejo pravila in jih znajo uporabljati, potem se bo stopnja napake seveda zmanjšala. Ogromno dokazov imamo na voljo, ki kažejo, da dobro izvedeni programi usposabljanja privedajo do zmanjšanih stopen napak. Ko pa ti ljudje, usposobljeni ljudje odidejo, se poviša stopnja napake. Poleg tega dajemo v novem programskem obdobju veliko pobud in spodbud, pozitivnih spodbud. 6 odstotkov sredstev namenjamo za to, da se nagradijo pozitivni rezultati. Potem so pa tu še negativne spodbude v smislu, da oduzamemo sredstva, če pride do napačnega upravljanja z evropskimi sredstvi. Veliko delamo na tem področju, smo si pa seveda zadali nalogo, da stvari še poenostavimo, ko gre za uporabo pravil. Na različnih področjih delamo. Včeraj sem se srečala s kolegi komisarji, pogovarjali smo, o, pogovarjali smo se o tem, kako porabljamo sredstva. To je zelo pomembno, kot je reklo sodišče. Tretja zadeva. Ali to poročilo jemljemo resno? Odgovor je da. Računsko sodišče nam je v posebnem poročilu številka 19 iz leta 2013 tudi reklo, da je komisija dosledno upoštevala priporočila računskega sodišča in da pregled teh priporočil strani računskega sodišča kaže na to, da je komisija priporočila upoštevala in je s tem tudi izboljšala svoje finančno upravljanje. Vsa ta poročila jemljemo zelo resno, tudi to poročilo. Zlasti v luči tega, da moramo narediti spremembo od kulture skladnosti do kulture uspešnosti. Sama bom ponovno tu prihodne leto in leto zatem upam, da bomo lahko poročali o dobrih rezultatih. Več kot zgolj upam, obljubim, da bomo poročali o rezultatih. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Za zaključek razprave pa besedo dobi gospod Silva Kaldeira. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospe poslanke, gospodje poslanci, najprej bi se vam rad zahvalil za prijazne besede, ki ste jih namenili računskemu sodišču. Hvala za zahvalo, ki ste jo izrekli za delo, ki ga opravljamo. Rad bi se odzval na nekatere pripombe, ki ste jih izrekli v tej razpravi, pa ne zato, ker bi nagovorili sodišče neposredno, temveč zato, ker imamo občutek, da bi se morali pogovoriti o tem, kaj vse moramo še upraviti. V svojem poročilu zelo jasno govorimo o tem, da bi morali spremeniti samo kulturo porabe sredstev. Namreč danes se porabljajo sredstva zgolj zato, da teh sredstev ne izgubimo. Sistemi bi morali bolj učinkovito delovati zato bi morali poskrbeti. V poročilu tudi spostavljamo, da so države članice imele na voljo ustrezne informacije, kadar so zahtevale povračila sredstev. To je naša prva skrb. Če želite, da nacionalni organi in Evropska komisija svoje delo opravijo v celoti in na korekten način, se morajo bolj lotiti tudi preventivne plati. Napake so človeške in do njih pride. Zato menim, da bi se morali sredotočiti tudi na korektivne ukrepe. Tako države članice kot komisija bi morali te ukrepe sprejemati, kar omenjamo tudi v poročilu. V letu, na katero se nanaša to poročilo, smo uspeli zmanjšati stopnjo napake skoraj da do želenega pragu. Kar pomeni, da nam ni treba pravil ponovno spreminjati. Za nov finančni okvir smo pravila tako ali tako že spremenili. Eventualno bi morali storiti več pri izvajanju teh pravil. Spreminjati jih ni treba. Tako da je sedaj nastopil trenutek za ukrepanje. Države članice in komisija bi morale sprejeti jasne ukrepe. Pravila je treba poenostaviti, jasno je treba navesti cilje, oblikovati je treba naložbene programe, ki bodo usmerjeni v rezultate in bodo tudi imeli vpliv na življenje državljanov. Zagotoviti je treba ustrezne spodbude. Tiste, ki so bolj uspešni, bi morali nagraditi z ustreznimi spodbudami. Gospa predsedujoča, na koncu bi rad še enkrat povdaril, da se sedaj osredotočamo predvsem na izdatke, s katerimi bomo dosegali rezultate, ki bodo tudi bolj očitni za državljane. To je ključ do uspeha v prihodnosti. S tem bomo vzpostavili tudi uspešno gospodarstvo, ki ustvarja delovna mesta in ki ščiti okolje. Mislim, da vsi v tej dvorani gledamo v isto smer. Računsko sodišče meni, da bi se morale države članice in komisija osredotočiti na to, kako vzpostaviti kulturo, ki bo usmerjena v doseganje rezultatov zlasti, če so na voljo evropska sredstva, ki jih lahko v ta namen porabimo. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa vsem. S tem je razprava o tej točki zaključena. Počakali bomo, da se komisija zamenja. Gospa Georgijeva, vas pozdravljam. Čaka pa nas turško delovanje, ki povzroča oziroma mirovni proces na Severnem Irskem.